Torej šlo je za zaprosilo za obrambo te imunitete. To ste verjetno že slišali. Pa pojdimo k naslednje točke dnevnega reda. V smislu četrtega člena, tretja točka, Parlament sprejema dva nova kolega in sicer v skladu z členom 4.2, dokler se ne preveri mandat, dokler se ne verificirajo morebitni konflikti, bos, bodo poslanci Kleva, Prendergast in sam Potero delovali z vsemi pristojnostmi. Kot rečeno, Izjaviti morajo še, da ne opravljajo drugih dejavnosti, ki bi bile v nasprotju z dejavnostmi v parlamentu. Dobrodošli, novi kolegi. Slovenske oblasti so me obvestile, da bo kolega Talerja nadomestila gospa Mojca Kleva in sicer s 13. aprilom 2011. Irski organi so mi sporočili, da bo gospoda Kelja nadomestil oziroma nadomestila gospa Prendergast. Finske oblasti pa so me obvestile, da ne bi ob koncu mandata, da ne bi mandat potekel 26. aprila 2011 tudi gospodu Soinu. Nadomestil naj bi ga gospod Sam Potero z dne 26. aprilom 2011. Sprašujem, ali so novi poslanci prisotni v avli? Gospa poslanka, pozdravljeni. Thank you very much. Hvala lepa. And the third colleague. In tretje kolega, tretje kolega, ga ne vidim. Hey, thank you. Hvala lepa.